Sedaj pa bomo glasovali o prvem poročilu, to je poročilo gospoda Mendeza de Viga, ki govori o sklepu, da se ne skliče konvencija za revizijo pogodb glede na prehodne ukrepe za sestavo Evropskega parlamenta. Glasovali bomo o sklepu poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Tako je tem smo zaključili glasovanje. Sklep smo sprejeli. Item... Naslednja točka, o kateri glasujemo, pa je poročilo gospoda Mendeza Deviga o prehodnih ukrepih eh, glede sestave Evropskega parlamenta. Imamo predlog spremembe številka 11, glasujemo poimensko, glasujemo. Ali ste vsi glasovali, tako je konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo. Tretji predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjeno. Prvi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Dvanajst je brezpredmeten. Nadaljujemo s predlogom spremembe številka štiri, poimensko glasujemo. Glasujemo. Ali ste imeli vsi priložnosti in nadali svoj glas? Tako je. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štirinajsti predlog spremembe, tretji odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi predlog spremembe, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Izid glasovanja, to smo sprejeli. Nadaljujemo. 13. predlog spremembe ponovno glasujemo poimensko, glasovanje teče. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. Peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno, se mi zdi. Preverili bomo elektronsko, tako da bomo popolnoma prepričani. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Ja, to je bilo zavrnjeno. Šesti predlog spremembe ravno tako poimensko. Glasujemo. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedmi predlog spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 tako brezpredmetna. Nadaljujemo z desetim predlogom spremembe. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o celotni resoluciji. Ponovno poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Tako je. Konec glasovanja. Rezolucijo smo tako sprejeli. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa glasujemo o sedmih predlogih resolucij, ki govori o razadevah in razmerah v Kirgiziji. Gospod Salafranka bo podal ustni predlog spremembe. Izvolite. Spoštovani gospod predsedojoči, gospod Brok je to predložil, žal danes ne more biti z nami. Tako bi spremenili peti odstavek in potem po sklicu na 10. oktober bi rekli. Kdo temu nasprotuje? Če ne, bomo o tem glasovali za, proti, vzdržani, sprijeto. Nadaljujemo in sicer s prvim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa drugi ustni predlog spremembe. Gospod Bartolot si bo to predstavil. Prego. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ustni predlog spremembe k odstavku 13. Pozivamo komisijo, naj preveri trenutne razmere in preuči možnost, da če je to nujno, tja pošle nujno humanitarno pomoč. Hvala. Hvala. Ali kdo temu nasprotuje? Zdi se, da temu ni tako, zato bomo temu predlogu glasovali. Za, proti, zdržani, sprejeto. Ta lahko glasujemo o celotni rezoluciji. Za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu rezolucije, kar je vložilo šest političnih skupin, tema električna vozila. Tretji predlog spremembe. Glasujemo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa četrti odstavek, ločeno glasovanje. Najprej glasujemo o prvem delu za, proti, vzdržani, sprejeto, potem drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto ravno tako. Šesti odstavek, predlog spremembe, številka ena, rev ena, poimensko glasujemo za, proti oziroma oddajte svoj glas. Ste vsi glasovali? Tako je, konec glasovanja. Zavrnjeno. Šesti odstavek, še vedno ločeno glasovanje. Glasujemo najprej v prvem delu za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da to preverimo dobro? Elektronsko glasovanje. Everybody's voted. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. Ja, prav ste imeli, zavrnjeno je bilo sedmi odstavek. Ločeno glasovanje za, proti, zdržani, sprejeto. Osmi odstavek, rev dve za, proti, zdržani. Vzdržani, sprejeto. Četrti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava C. Ločeno glasovanje najprej v prvem delu za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, ravno tako sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o celotni rezoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani. Tudi to smo sprejeli. Čestitke. Naslednja točka. Predlog resolucije ekonomskega in monetarnega odbora in sicer o skupinskih izjemah za motorna vozila. Glasujemo o uredbi. Glasujemo o celotni rezoluciji za proti, vzdržani, ravno tako sprejeto. In ponovno čestitam. Poročilo gospoda Peterleta v zvezi s poročilom komisije o boju proti raku Evropsko partnerstvo. To je naslednja točka, o kateri bomo glasovali. Glasujemo o celotni rezoluciji za, proti, zdržani, ravno tako sprejeto. Čestitke gospodu Peterletu, našemu poročevalcu. Naslednja točka. Poročilo gospe Toja. Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika. Najprej bomo glasovali o 55. odstavku, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani. Mislim, da moramo to preveriti, ker izid ni jasen. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Izid glasovanja. To smo sprejeli pet glasov razlike 304 proti 299. Sedaj pa 61. predlog spremembe, oziroma se pravičujem, odstavek številka 61, kdo to podpira, doma je proti, zdržani. Mislim, da moramo to ponovno preveriti elektronsko, ker je zitni jasen. Glasovanje poteka. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem predlogu rezolucije. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Ravno tako čestitke gospe Toji. Sedaj pa bomo glasa, glasovali o poročilu gospoda Prodija, bila knjiga komisije z naslovom Prilagajanje podnebnim spremembam Evropskemu okviru za ukrepanje naproti. Preden bomo glasovali, pa bi dal besedo poročevalcu gospodu Prodiju. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, podnebne spremembe predstavljajo realno grožnjo in s to grožnjo se moramo soočiti, ne glede na to, da bodo podnebne spremembe različno vplivale na naša ozemlja. Podnebne spremembe vplivajo tudi na zdravje in na življenski standard evropskih državljanov. Pozvali smo že k podnebni diplomaciji in podnebni pravičnosti, sedaj pa je treba spregovoriti z enim glasom. Prepričan sem, da bi morala Evropska unija zauzeti vodilno mesto v boju proti podnebnim spremembam. Ne glede na to, kakšne zamude imamo pri teh ukrepih, bi morali vseeno čim hitreje nekaj storiti, sicer bomo nosili gospodarske, politične in tudi druge uh, posledice. Lokalne, regionalne in druge organe moramo pozvati, da se med seboj uskladijo, da sodelujejo na področju tehnoloških in geoekonomskih inovacij. Z belo knjigo pa komisijo in države članice prosimo naj spodbujajo javno-zasebna partnerstva, s katerimi bi prispevali k financiranju vseh tistih ukrepov, ki so povezani z načrti za prilagajanje. Vsak kvadratni meter našega ozemlja mora biti ozdravljen, če želimo ohraniti prst, če želimo ohraniti čisto vodo, če se želimo boriti proti eroziji in tudi zato, da izboljšamo podtalnico. Potrebujemo sistemski vse vključujoč pristop, uporabiti obnovljive vire energije, le tako bo možno stvari prilagoditi. Na vse zadnje pa bi se rad prisrčno zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali k uspehu pri tem poročilu. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Prodi. Zdaj pa bomo glasovali o prvem predlogu spremembe v dveh delih. Najprej o prvem delu za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 41. odstavek za, proti, zdržani. To moramo preveriti elektronsko. Glasujemo. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi predlog spremembe poimensko glasovanje. Glasujemo. Vsi ste imeli možnost, da ste glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. 305 proti 295. Zdaj pa glasujemo o 67. odstavku za, proti, zdržani. Mislim, da moramo tudi to preveriti. Elektronsko glasovanje glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Tudi to smo sprejeli. Tretji predlog spremembe poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. And it's been rejected. Zavrnjeno. 68. odstavek za. Proti. Zdržani. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Voted. The vote is Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 297 proti 293, res zelo tesen izid. Yeah. Četrti predlog spremembe za. Proti. Zdržani. Izid ni jasen, preverjamo elektronsko. Glasujemo. No. Ste vsi glasovali? Ne, ne. Dobro, glasujemo. Zdaj pa mislim, da ste res vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Me zanima, kakšen bo izid. Tokrat smo to sprejeli, skar veliko večino, 337 proti 266. 73. odstavek, glasujemo po delih, najprej o prvem delu za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani. To moramo preveriti elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To smo sprejeli. Sedaj pa dajem na glasovanje celotno rezolucijo za, proti, vzdržani, sprejeto. Še enkrat eh, čestite gospodu Prodiju. Naslednja točka, o kateri bomo glasovali, je poročilo gospoda Kozolina, ki govori o zaščiti finančnih interesov skupnosti boj proti goljufijam, letno poročilo 2008. Glasovali bomo o prvem predlogu spremembe in sicer poimensko. Glasujemo. Vsi ste, mislim, da glasovali. Konec glasovanja. zavrnjeno. Zdaj bomo glasovali o celotni resoluciji za, proti, vzdržani. Sprejeto. In čestitke gospodu Kozolinu. Zdaj bomo glasovali o poročilu gospoda Dojča glede letnega poročila Evropske investicijske banke 2021 z leto 2008, glasujemo o resoluciji v celoti za proti vzdržani. Sprijeto. In še zadnja točka za glasovanje danes. Resolucija o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Džos v januarju in marcu. Tukaj imamo nekaj ustnih predlogov sprememb. Prvi, gospa Kil Nilsen. Hvala, gospod eh, predsedujoči. To sem povedala že pri razpravi. Vlagam ustni predlog spremembe, ker še sem sicer naslednjen poziva nigerijske oblasti da odločitve nekaterih eh, državnih guvernerjev Nigerije prekliče, da na smrt obsojene eh, usmrti. To bi bila namreč huda kršitev človekovih pravic. Poleg tega poziva oblasti k upoštevanju moratorija. Ugotavlja, da smrtna kazen ne ustreza mednarodnim obveznosti, ki je sprejela Nigerija. Ima kdo kaj proti? Ni videti, glasujemo za, proti vzdržani. Sprejeto. Gospod Kacmarek, ustno ni predlog spremembe k sedmemu postavku. Hvala lepa. Gospod in gospodje, gre za to, da je treba zagotoviti svobodo mišljenja v pogajanjih z Nigerijo v kontekstu sporozuma iz Kotonuja. Ima kdo kaj proti? Ne, potem lahko o tem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Ste pa lahko glasujemo o celotni resoluciji za, proti, vzdržani. Sprejeto. Hvala lepa, dragi kolegi. Ura je 11.30, imamo 25 minut do prihoda gospoda Joe Bidena, podpredsednika ZDA. Zato predlagam, da opravimo z obrazložitvami glasov do 12. do 5 do 12. Prosim, da ste vsi spet tukaj o 5 do 12 ali 10 do 12, tako da bomo ustrezno sprejeli podpredsednika ZDA. Hvala lepa.